dela zasedanja z dne 1. in 2. marca 2017 uh, eh, bil, so bili razdeljeni. Imate kakšne pripombe? Ne, v redu, torej je zapisnik sprijet.